Zadnja točka dnevnega reda danes, vprašanje za ustni odgovor z eh, komisije o točje Zvalbard in njegovi ribolovni viri. Dajem besedu um, ehm, poslancu, ki je zastavil vprašanje. Kolega Valesa, imate besedo za pet minut. Je, pani predsednica, obolevam, no, že nima z nami pani komisar. Hvala lepa, gospa predsedujoča, najlepša hvala. Obžalujem odsotnost eh, komisarja Demanakija, vendar pa eh, lahko povem v, v imenu odbora in lastnem imenu, da sem hvaležen za to razpravo danes v parlamentu eh, v zvezi z eh, pravnim statusom otočja Svalbard in eh, njegovih ribolovnih verov. gre za nevaren problem, bi lahko rekli. Eh, eh, in eh, sicer, ko je Rusija prevzela oziroma si prisvojila kvote za grenlandsko morsko ploščo. Tu je namreč načelo eh, ne diskriminacije, ki bi ga bilo potrebno upoštevati. Leta 1977 eh, je Norveška enostransko razglasila zaščitno ribolovno cono in trdi, da v tej coni ne veljajo določbe o nediskriminaciji iz Pitbeške pogodbe. Leta 2010 sta Norveška in Rusija v Murmansku podpisali pogodbo o pomorski razmetvi v Barencevom morju. In eh, del voda zaščitne ribolovne cone otočja Zvalbard eh, leži sedaj vzhodno od razmejitvene črtve. Norveška in Rusija sodelujeta v skupni norveško-ruski ribiški komisiji, pri upravljanju eh, eh, staležev v tem območju. In eh, tekom let je to vodilo k prisvojitvi teh leteh v škodo držav članic in eh, komisija mora predvideti ukrepe za Norveško. Eh, če tega ne bo, bo Norveška razrešila vsa ta vprašanja po lastni presoji in kot se zdi njej sami najbolje. Komisiji želimo zastaviti več vprašanj. Ali komisija ne meni, da imajo države članice, ki so podpisnice Spitbrške pogodbe iz leta 1920 v zaščitni ribolovni coni otočja Zvalbard, enake ribolovne pravice? Moje drugo vprašanje je naslednje. Kakšno je stališče komisije o pravnem statusu dela zaščitne ribolovne cone tega otočja? ki leži vzhodno od romanske razmejitvene črte. Ali se to območje šteje za mednarodne vode zunaj ruskega grebena ali je zdaj del ruske izključne ekonomske cone? Tretje vprašanje. Če ribiči Evropske unije nimajo več pravice do ribolova v izključni ribolovni coni otočja Zvalbard, vzhodno od Murmanske razmetvene črtne, črte ali bi komisija preučila možnost zahtevkov za nadomestilo? Četrtič, kakšno je stališče komisije do zakonitosti prenosa odgovornosti iz Norveške na Rusijo, odgovornosti za del Norveške izključne ekonomske cone v Barencevom morju. In moje peto in zadnje vprašanje, ali se komisija namerava udeležiti srečanja Leta 2014 srečanja skupne norveško-ruske ribeške komisije ali drugih srečanj, da bi nasprotovala nezakoniti prisvojitvi kvot za grenlandsko morsko ploščo in rdečih okun v Barencovom morju. Hvala lepa. Grazie, la parola al komisar. Hvala lepa, dajem besedo komisarju Potočniku. Thank you, madam president. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci, želim podati to vprašanje ja, v imenu svojega kolega, komisarja Demanakija, ki ga žal eh, tu danes ne more biti in se tega raz te razprave tukaj ni mogel udeležiti gre za pomembno vprašanje in s tem v zvezi bi opozoril na občutljivost tega vprašanja povezanega z ribolovom, kajti zadeva pomembne vidike mednarodnega prava, hkrati pa vpliva na naše odnose z Norveško, ki je v preteklosti eh, v zgodovini bila ena najših, najpomembnejših partnerjev tudi pri zagotavljanju ustreznih pogojev v arktičnem predelu. E, potem so tu članice e, sporazuma iz leta, iz leta 1920, e, torej Spitsbeška pogodba iz leta 1920. Evropska unija eh, naj bi sprejela regulativo, ki se nanaša na eh, vode v tem območju. In, eh, vendar pa je to pogojeno z uveljavljanjem pravil oziroma predpisov na nediskriminatoren način. Kar zadeva vprašanja 2, 3 in 4, naj povem, da ni eh, s tem v zvezi še ni vzpostavljenega evropskega stališča. Eh, namreč ta razmejitvena črta, mormanska razmejitvena črta, eh, to je nekaj, kar različni odbori in oddelki še vedno preučujejo. Nadalje, komisija ne ve, da bi bili postopki eh, oziroma ne ve, kako deluje ta skupna eh, komisija med Norveško in Rusko. Eh, to ni klasificirano kot neki regionalni dogovor o ribištvu komisija tudi ni seznanjena s kakršnim koli primerom prisvojitvije eh, grenlandske morske plošče ali rdečih okun in eh, s tem v zvezi torej ne more imeti stališča. Hvala lepa. Ja, no, Hvala lepa, sedaj pa v imenu eh, skupin s prva EPP Faraga. Prva, izvolite, dve minuti čestitala bi gospodu Valesi za njegovo eh, pobudo s tem v zvezi. Eh, to eh, namreč traja že dosti predolgo in še vedno ne vemo, kakšen bo izid. Komisijo bi vprašala, ali so pogajanja vključevala tudi Evro, torej vključevanje v pogajanja, eh, ki bi se nanašala naprimer na eh, ulov eh, v grenlandski morski plošči in pa tudi naprimer, kaj se zgodi za nekaterimi drugimi pravicami, ki se bi jim Evropska unija odpovedala v zameno. Vse to je, so zelo pomembna vprašanja. To vpliva na mnoge države, ki menijo, da je tolmačenje, eh, tolmačenje eh, te eh, pogodbe, da je bilo to vse v nasprotju z pomorskim pravom in z drugimi mednarodnimi pravili in sprašujem se, odkje to izvira in kako daleč boste šli in ali je komisija popreja že razpravljala o tem z državami članicami in ali ima glede tega mandat. In eh, tu je potrebno povedati tudi, da komisija ni podpisnica eh, pariške pogodbe. Eh, komisija pa tudi ne omogoča pogajanj o eh, dvostranskih kvotah, eh, ker pravi, da to presega mandat obeh strani. To me zelo zanima, zlasti z vidika nedavnih pogajanj z, z Norveško. Hvala lepa. Hvala lepa. Skupina Alde, kolega Gallagher za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se kolegom, da so sprožili to vprašanje. In ko gre za Arktiko, In eh, ko govorimo o pravnem sto, statusu, eh, tudi o, o, opazo, o, stat, o statusu opazovalca. Zlasti v luči raziskav o podnebnih spremembah in ko to sem lahko tudi sam ugotovil lani. Eh, Eh, na licu mesta. Eh, namreč ti ribolovni veri bi morali postati bolj dostopni. Prav tako je tudi pomembno razjasniti pravno situacijo. Ta pojasnila so pomembna za vidika zagotavljanja nediskriminatornega obravnavanja. Zdi se, da je sedaj pravi čas za razpravo o tem problemu in norveška eh, vlada je pripravljena sodelovati z Evropsko unijo. Prav tako je tudi izrazila pripravljenost, da še nadalje okrepi odnose z Evropsko unijo. Hvala. Uh, oboji sedaj že eh, sodelujejo na tem področju in zahvaljujem se še enkrat eh, kolegi Valesu za eh, to možnost danes tukaj. Zahvaljujem se tudi komisarju za, za odgovore na vprašanja. Hvala lepa v imenu zelenih, kolegica Lovin, za dve minuti. Hvala za besedo. Septembra 2012 je, ar, je prišlo do najnižje ravni um, arktičkega ledu in to je bilo na niže kot leta 2010. Večino uh, o, morja okrog eh, Svalbarda prekriva let večino časa, ampak eh, če pogledate se zdaj, to topi izredno hitro in odpira se um, nove možnosti za uh, črpanje nafte, ribolov in tako dalje. Uh, to pa seveda uh, prinaša različno interpretacijo ratifikacijo eh, Spisberške pogodbe iz leta 1920 in nisem presenečena, da imamo danes v parlamentu to razpravo. Vendar ne zanima me interes ribolovnih eh, narci, ampak eh, ob hranitev nedotaknjenih voda, ki so več sto let bile nedotaknjene in to so občutljivi ekosistemi, ki jih moramo zaščititi. Norveška, tukaj tukaj igra kot navadi zelo pomembno vlogo. Ta teden poteka sestanek na Grenlandu pet arktiških držav. Kanada, eh, ZDA eh, in drugi poskušajo eh, prek, pre, pričati Norveško, da uspostavi eh, moratori na ribolov. In Norveška temu nasprotuje, to me zelo preseneča. Eh, Norveška je pa naša eh, sosedska država, prihajam iz Švedske. Eh, Eh, vendar odgovornost eh, Norveške za zaščito eh, ribolovnih možnosti v, v okolici tega otočja bo nekaj, kar bo jasno pokazalo, kakšna je raven demokracije v Norveškem in upam, da se ne bodo spet enkrat povezali z Rusijo ter izkoriščali tisto, kar bi morali postiti pri miru.

vprašljivo. Eh, seveda se to dotika tudi z dogovoro, dogovora z eh, Berencovem morju skupaj z Rusijo. Eh, občutljiva tematika. Tukaj imamo več flot različnih držav članic, ki se pojavljajo, imamo določene kvote, ki se predajajo tretjim državam v nasprotju z interesi ribičev iz Evropske unije. To se je že zgodilo v preteklosti in sedaj se ponavlja. Tretje države izvajajo ukrepe, ki so slabe za eh, mednarodne kvote, vključno z kvotami Evropske unije. In seveda to zmanjšuje konkurenčnost naše ribolovne. Um, industrije, pa tudi izkrivljanje trga. E, zaradi te kompleksne situacije, ki zaskrbljuje mnoge države članice, mora komisija ukrepati in izvajati, najti rešitve, e, ki bodo proporcionalne. Ne moremo imeti e, dve bo in jih meril. E, to je izredno permisivno do e, držav zunaj Evropske unije. E, komisija mora biti konsistentna z svojim načinom obnašanja znotraj Evropske unije in mora zagotavljati trajnostnost ribolova ter um, pošten dostop do ribolovnih verov. Komisija se mora udeležiti na naslednjem eh, sestanku ribolovne komisije med Norveško in, komis in eh, Rusijo in eh, zaščititi interese evropske ribolovne industrije. Grazie, non... Hvala lepa. Nihče se ni javil k, v postopku Catch the Eye in zato še enkrat dajem besedo komisarju Potočniku. Najlepša hvala. Eh, spoštovane poslanke in poslanec, ki jaz lahko le ponovim, da eh, poznamo eh, mormanski sporazum iz leta 2010 in vemo, da obstaja dolgotrajna. Um, in da so na ta način uh, se postavila uh, razmejitvena črta in končal dolgotrajni spor. Komisija trenutno ugotavlja, če ena eh, razmejitvena črta ima uh, negativne učinke na flote, ki so tam e, prisotne in če se lahko kakorkoli izpodbija v skladu z mednarodnim pravom ter e, konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu. E, kar se kvot tiče, pa moram reči, da nam je neznano, da bi se kakorkoli nezakonito prisvojevale kvote za e, Grenlandsko morsko ploščo in Rdečega okuna. Torej, mnoga vprašanja, eh, ki jih je eh, zastavila poslanka Fraga, eh, so taka, da na njih ne morem takoj odgovoriti. Bom pa sigurno to dal svojim sodelavcem in poskrbel, da vam bodo posredovali odgovor. Ne nazadnje naj vas opozorim tudi na stališče oziroma izjavo kolega vaše Eh, kolegice iz skupine zelenih. Mislim, da eh, je eh, absolutno pomembno skrbeti za trajnostnost v, na Arktiki in pri tem ne smemo tega uh, po, pozabiti eh, v uh, oziru na klimatske spremembe. Uh, sam sem bil, uh, obiskal sem to uh, otočje, ko sem bil še komisar za raziskave in uh, tam imamo tudi uh, svoje raziskovalne um, postaje in območje izredno lepo ter uh, nujno je, da ga zaščitimo. Najlepše hvala. Grazie, hvala lepa, komisar. S tem zaključujem razpravo. Nas nadaljujemo jutri 27. februarja v četrtek od 8.30 do 14. Dnevni red je bil objavljen na spletišču Evropskega parlamenta in s tem.